Gospe in gospodje, prosim vas, da zasedete svoje mesta. Ponovno otvarjam zasedanje, ki je bilo prekinjeno 27. maja. Spoštovani kolegi in kolegice, preden se lotimo.